instituta je aperta. Dobro jutro. Zandaljujemo zasedanje. Prva točka na našem dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Gre pa za pravilo enega kosa ročne prtljage, ki ga uveljavljajo nekatere letalske družbe. Besedo dobi gospod Simpson. Pet minut. Dobro jutro, predsedujoča. Ali je vredno že začeti, ker komisije še ni? I mean, the, the, give, the giveaway chairman is in the oral question to the commission, you know, but... To je seveda vprašanje za komisijo. Komisija prihaja, pravi predsedovče. ...of the committee on transport... ...v imenu odbora za promet in turizem. Zastavljam to vprašanje, ki zadeva pravilo enega kosa ročne petlage, ki ga uveljavljajo nekatere letalske družbe. Moj odbor meni, da je potrebno ukrepati. In sicer zato, da odpravimo nedoslednost in pomankanje preglednosti, s katero se potniki pogosto soočajo, ko letijo predsedujoča, že nekaj let je standardna praksa, da lahko potniki svoje nakupe vzamejo na letalo kot del potovanja. In potem je bila uvedba pristojbin za te nakupe, pa tudi za dodatno podlago, kot so prenosni računalniki. To je bil razlog za to, da smo zastavili to vprašanje. Na nekaterih letališčih, pri nekaterih letalskih družbah so eh, tudi um, zaračunali steklenico viskija, na drugih ne. In seveda je vprašanje, zakaj se to dogaja. To, tukaj gre za nedoslednost, gre za pomankanje preglednosti in ta nedoslednost je tisto, kar odbor najbolj skrbi. Verjamemo, da nekatere letalske družbe ignorirajo direktive ICAO, zato da bi zaslužili in to ima slab učinek za potnike, pa tudi za maloprodajo na letališčih. Pravila glede ročne predlage morajo upoštevati tudi tip letal in upoštevati tudi komercialni vidik, tako za letala kot za letališča. Skrbi pa me, da smo v zadnjih letih ugotovili, da nekatere letalske družbe zaračunavajo vse, ostale pa ne. In na tem področju tega zaračunavanja pristojbin je potrebno ukrepati, to bi zahteval od komisije. Tukaj je potrebno biti popolnoma pregleden in potrebno je odstraniti to nedoslednost in to bremeni letalsko industrijo. V Evropski uniji potniki pa so pogosto zmedeni, jezni in imajo občutek, da so jih ropali. Hvala lepa. Grazie, la parola al comi- Hvala lepa. Sedaj pa komisar de Gucht. Madam President, uh... Gospa predsedoča, spoštovane poslanke in poslanci, dobro jutro. Kot, kot izpostavlja predsednik odbora za promet v svojem vprašanju, komisija ve, da so pravila glede enega kosoročne predlage zelo različna po letališčih. Tukaj gre tudi za strogost, katero tudi ena in ista letarska družba uveljavlja to pravilo v praksi. To je potrebno videti kot nekaj, kar zrcali raznolike storitve, ki so na voljo potnikom na zelo konkurenčnem trgu. Svoboda letarskih družb, da določa pristojbine, to je eden temeljev enotnega trga na področju letalske industrije. To je veliko krat povzročilo padec cen uprit potrošnikov in tudi podjetij. Komisija meni, da imajo letalske družbe pravico, da same uveljavljajo svoje pristojbine in pogoje. To mora biti storjeno pregledno in v skladu z veljavno evropsko zakonodajo. Gre za uredbo o letalskih storitvah, pa tudi uredbo iz leta 2002 Evropske skupnosti gre za odgovornost letalskih družb, eh, če pride do nesreč. Če trg deluje in če so informacije pregledno na voljo, je to lahko kriterij za to, da se potnik odloči za določeno letalsko družbo. Kar se tiče pravic potnikov, pa imajo potniki pravico, da poznajo pogoje, ki vladajo na tem področju, po načelu preglednosti, kot je navedeno v obstoječi zakonodaji, komisija zato meni, da če bi ponudili boljše informacije potnikom, tudi ne bi bilo več toliko nedoslednosti med letalskimi družbami in kar se tiče pravila enega kosa ročne, ročne prtlage. Prav tako moramo bolje izvajati obstoječo zakonodajo. Vloga nacionalnih pristojnih organov, kar se prtlage tiče, mora biti tudi del zakonodaje pravic potrošnikov in to bo predstavljeno v prvi polovici leta 2014 strani komisije. Del industrije meni, da potem to vpliva tudi na interese letališč in maloprodaje na letališčih. Komisija meni, da se je potrebno o tem pogovoriti med letalskimi družbami in letališči ali pa med letalskimi družbami in potniki, če seveda to ne predstavlja tveganja za varnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa v imenu politične skupine najprej ELS. Bah, minuto in pol. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Vedno več tožb imamo strani evropskih potnikov, ki tožijo zaradi poljubnih pravil glede pravila enega kosa ročne prtlage, ker nimamo jasnih in odločnih opredelitev, priročni prtljagi, je to vodilo do zmede, do poljubnosti pri različnih letalskih družbah. In vrzeli v trenutni zakonodaji se izkoriščajo za to, da z nenavadnimi praksami iztiskajo denar iz žepov potnikov. Prav tako potem osebje zemljske oskrbe pritiska na potnike, da morajo pustiti naprimer tudi prenosne računalnike in jih oddati in ne vzeti na letalo. Zato je potrebno razviti enotna pravila za ročno prtljago v svojem lastnem poročilu o pravicah potnikov. Sem upozoril na to, da je potrebno nekaj storiti. Podnovil sem zahteve za komisijo, da je potrebno predlagati enotna pravila za ročno prtljago, zato da bi obvarovali potnike pred takimi nenavadnimi praksami. V tem kontekstu bi rad upozoril še enkrat na to, glede in to, da profesionalni glasbeniki tudi ne morejo vzeti svojih eh, instrumentov na letalo, da je tudi tukaj potrebno sprejeti pravilo. Revizija eh, direktive iz leta 2004, o kateri ste govorili, glede pravic, mislim, da je ustrezen okvir za to, da bi te težave rešili enkrat za vselej in da ne, ne bi potem sodišče spet moralo odločati o tem. Komisija mora biti dejavna in predlagati zakonodajo. Hvala lepa. E. Hvala lepa. Sedaj pa imeno SND, Elka Dravi, dve minuti. Ja, thank you, mevrouw de voorzitter, collega's, meneer de commissaris. Mijn vraag... Hvala lepa, gospa predsedoča, spoštovane kolegice in kolegi. Moja politična skupina se s tem vprašanjem ukvarja že od poročila, ki smo ga sprejeli leta 2012. Imeti moramo enotna pravila za vse letaške družbe. Različne prakse imamo, pravila so, se tomačijo raznoliko, včasih eh, pride do tega, da kaj zaračunajo, včasih ne, pristojbine so različne. Mislim, da gre resnično za preglednost za potnike in za delovna mesta na letališčih. resnično je lahko zelo neprijetno, če je potrebno pravzaprav kar vse predati pred ukrcanjem na letalo. Zato pač moramo uveljaviti načelo, da moramo biti dosledni in da bodo vse letalske družbe upravljale enaka pravila. Prav tako moramo imeti možnost, da dovolimo, da se nakupi iz prostotrgovinskih podajanj ali tališčih vzamejo na letalo. Gre tudi za nekatere druge stvari, ki jih je potrebno dovoliti, naprimer bistvene stvari, kot eh, je jakna ali plašč. Mi te moramo jasna pravila, splošna pravila na evropski ravni in zagotoviti, da bomo točno vedeli, kdaj se lahko uporabljajo izjeme za te minimalne zahteve. To mislim, da bi pomenilo konec nedoslednosti. Sistem bi bil pošten in to bi potem uveljavljali povsod na ozemlju Evropske unije. Ljudje bi morali imeti možnost, da vzamejo na letalo eh, manjše kose prtlage. Gre tudi za to, da se pač potniku mora omogočiti prijetno potovanje strani letalskih družb če seveda stvari so naprodaj na letališčih, potem mora imeti možnost to vzeti na letalo. Hvala lepa. Grazie per il gruppo. Hvala lepa. V imenu skupine Alde. Gospod Elward, dve minuti. Ehm, <clears throat> Hvala lepa. tehnične težave. Nakup na letališčih je nekaj, kar je predmet zelo eh, raznolikih praks. Nekateri dovoljujejo, da, to, da se to zamne letalo, drugi ne. To pomankanje jasnosti po Evropski uniji povzroča zmedo in veliko krat povzroča zelo velike stroške za potnike to onemogoča prijetno potovanje in vse to vodi do tega, da pada prodaja na letališčih. Imamo zgodbe potnikov, ki so morali dati eh, ročno predlago zaradi strogih pravil. To so zelo pogoste zgodbe. Včasih tudi slišimo o tem, pa naj se bo res ali ne, da, so, eh, da jih je osebe kaznovalo zaradi tega, ker so pač hoteli vzeti kakšen kos predlagane letalo. Mislim, da to krši zakonodajo. Seveda je prostor na eh, letalo omejen, zato morajo še potniki odločati razumno, kaj bodo vzeli sabo ali kaj ne. Industrija pa je, seveda, bi morala določiti skupna pravila za to podlago. Tako bi imeli potem enotna pravila in bi potniki vedeli, kaj lahko kupijo in kaj ne. Harmonizirati moramo trgovske prakse kar se tiče prtlage, in jim dovoliti, da vzamejo razumno prtlago na letala, tudi na kupe na letališčih. Ključnega pomena je, da uvedemo te ukrepe in da ne samo govorimo o tem. Tako bi potem pri kontroli potnikov imeli enotna pravila, ne pa, da bi potem se osebe pri ukrcenu odločilo, kaj bodo potnikom dovolili se na letalo in kaj ne. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. V imenu zelenih Lichtenberger minuta in pol. Hvala lepa, gospod komisar. Popolnoma različne prakse pri letalskih družbah, kar se ročne podlage tiče, je nekaj, kar je izkrivljanje konkurence prvega razreda. Če bomo dovolili, da letalske družbe to počnejo, kot je to zastavljeno v vprašanju, potem to ne bo dobro. To je še prav posebno velja za nizko cenovne prevoznike za potnike je to še prav posebno neprijeten element. Potovanje, krcanje postaja velika ovira, nadzira se tekočine, pa tudi ročna prtlaga. Letalske družbe ne morejo početi vsega, kar si zaželijo. Imamo pravice potnikov. Končno pa jih je potrebno tudi uveljaviti. Ne moremo vedno znova pošiljati potnike na sodišče, da se bo kaj spremenilo. Še prav posebno velika težava so glasbeni instrumenti, o tem je bilo že govora, pa tudi računalniki, torbe za prenosne računalnike in um, ženske torbice, tudi te so veliko krat eh, cilj nadzora. Odgovor komisije je več kot nezadosten potnik. Na veliko destinacijah ne more več izbirati, katero letalsko družbo eh, bo izbral kajti razdelitev trgov letalskih družb zadeva predvsem regionalne destinacije. Samo med glavnimi mesti ima potnik še vedno možnost izbirati med različnimi letalskimi družbami in destinacijami. Tega ne moremo tako pustiti v letalskem prometu in morajo potniki imeti pravico do izbire, če ne, svobodnega trga ne bo. Saj, če ne živijo v prestolnicah, nima možnosti izbire. Gospod komisar, Ko gre za konkurenčnost, ste vedno zelo odločni. Bodite tukaj tudi odločni, kar se letalskih družb tiče, ki jim sploh ni mar za potrošnike in potnike. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu EKR Vlasak minuta. Cestovanje na dovolenou se může. Hvala lepa, gospe in gospodje potovanje je lahko precej zapleteno in eh, drago, še prav posebno, kar se tiče prtlage. Imamo veliko izjem, ki, lahko zelo, ki so lahko zelo neugodne za potnike. Če prihaja do zamud pri prtlagi, imamo tudi zelo zapletena pravila, kar se tiče vsebine in dimenzij prtlage. Včasih letalske družbe dovolijo, da se vzame ročna prtlaga na letalo, Letalska pravila, letališka pravila pa so potem drugačna in morajo potem preverjati prtljago in včasih prije tudi do pristobin. Vendar pa ali je to razlog, da začne Evropska unija urejati na tem področju in da prisili letalske družbe, da uskladijo svoje pravile? Vedeti moramo, da v zračnem prometu nič ni zaston. Potniki se lahko odločajo med različnimi letalskimi družbami, včasih morajo plačati pristobino, vendar pa morajo biti zelo pozorni, kar se pogojev potovanja tiče. Nizkocenovniki nudijo popuste, pa tudi manj storitev. In zato gre za komercialni odnos med letarsko družbo in potnikom in Evropska unija mora posredovati, kar se da malo, kajti vse to prinaša stroške za letarske družbe. In vse to se bo potem pokazalo tudi v ceni za potnike in mi moramo biti proti temu. Grazie per Hvala. V imenu skupine GUE, gospod Murphy, izvolite. Uh, Hvala lepa. Da, seveda gre za komercialni odnos med potnikom in letalsko družbo, vendar pa ne gre za enakost med potnikom, ki lahko izbira med katerokoli letalsko družbo na svetu. Kot je predhodnik dajal, imajo veliko potnikov zelo malo izbire in vemo, da veliko letalskih družb uporablja to pravilo enega kosa ročne predlage za to, da zaščiti svoje interese, ne pa interese potnikov. Tako samo povečajo svoje prihodke, ko plačujejo napihnjene pristojbine za prtljago. Vse to potrebujemo enoten sistem. Vemo pa tudi, da je to praksa divjega zahoda, eh, ki uporabljajo letarske družbe, da bi povečali prihodke. Ryanair je na samem vrhu tega. Imajo slabe storitve, veliko pristojbin za kreditne kartice in tudi ne zelo dobre spletne strani. Ryanair kaže kapitalistično naravo v svoji pravi luči. Seveda, tu se kaže tudi v ravnanju eh, z osebem Ryanaira. Tukaj imajo zelo slab režim in jim celo onemogočajo organizacijo sindikata. Vprašanje komisiji, ali bo komisija ali irska vlada kaj storila. Obljubili so to po Lizbonski pogodbi, v kampanji za Lizbonsko pogodbo, kar se tekočin tiče, ali pa bo to ostalo za nekaj, kar bomo storili kasneje, da je to samo gluba za referendum. Hvala, sedaj pa dobijo besedo še ostali govorniki. Gospod Dontan, minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Omejevanje števila kosov ročne prtljage ni trgovska politika. Na tak način so potniki prisiljeni da izberejo kaj drugega in da se odločajo drugače in sicer da kupujo na avionih namesto na letališčih. Um, možna rešitev še ni jasna in ti ukrepi za omejevanje števila kosov prtljage vplivajo na svobodo letalskih potnikov, nimajo možnosti izbire, nimajo možnosti nakupov na letališčih in ta ukrep ima tudi posledice za letališča sama, še zlasti za manjša regionalna letališča. Na regionalnih letališčih je problem celo zelo zaskrbljujoč. Po eni strani se tam nastanijo nizkocenovne letalske družbe, po drugi strani pa te iste nizkoletalske nizkocenovne letalske družbe izvajajo politike, ki škodijo letališčem. Tukaj gre potem za res pravo nevarnost finančne odvisnosti. E, letališča sprejmejo vse pogoje letalskih družb, pa čeprav gre to na škodo potnikov, ki tam potujejo. In um, zato bi morali zagotoviti, da ti dogovori med letalskimi družbami in letališči ne pripeljajo do zlorabe prevladujočega eh, položaja. In eh, zato moramo zagotoviti, da bodo vse letalske družbe delovale z istimi pravicami in na pravičen način na celotnem področju. In eh, če bi se sprijela skupna pravila za ročno prtljago, bi to gotovo rešilo problem. Hvala gospa predsednica hvala lepa gospa predsedujoča tudi sama mislim da obstaja tukaj nasprotje med svobodo v trgovini in svobodo naših potnikov to se vidi pri netransparentnosti cen pri težavah ki, na katere naletijo potniki, ko pridejo težav, ko želijo vložiti pritožbo in tudi, pri, ko prihaja do zlorab z ročno prtljago in zaradi pritiskov same družbe, potem tudi osebje zelo slabo ravna z potniki, ženskami, z otroki. In da včasih tudi torba za računalnik, prenosni računalnik ehm, je obravnavan kot kos prtljage kot ste dejali, gospod komisar, z podrobnejšimi informacijami ne bomo storili dovolj. Potrebujemo prava in prava pravila, ki bodo tudi homogena in da bomo lahko zaščitili naše potnike s tem, da zagotovijo varnost. Preprečiti želimo tudi, da monopol, ki ga imajo nizkocenovne družbe, eh, ne izvajajo več teh zlorab na regionalnih letališčih. Najlepša hvala. Honorevole Kramer, v minuto. Hvala lepa, gospod Kramer, izvolite. Gospa predsedujoča, gospod komisar, stranka je kralj in ni mlečna krava naših letalskih družb. To mora biti pravilo, ne pa da zagovarjamo trg zaradi tega, ker družbe nimajo tržnega gospodarstva. Gre za 30 milijard evrov, ki grejo davkoplačevalce v letalskim družbam. In mednarodne družbe sploh ne plačujejo več DDV-ja. Zato moramo zaščiti naše potnike, potrebujemo okvirna pravila, zaradi tega ste tukaj in pravila morajo veljati za vse družbe. Ne moremo enostavno jemati denarja naših potnikov iz žepov. Nekatere letalske družbe premišljujejo tudi o tem, da bi morali potniki plačati za uporabo stranišč. Torej, vprašamo se lahko, eh, kdo izvaja ta pritisk, kako se lahko širi takšna praksa. Državljani morajo zaupati v Evropsko unijo, kajti tukaj je veliko stvari v igri. Torej, vi morate zagovarjati, poskrbeti za pravična pravila. Ne more priti do situacije, ko so potniki tisti, ki financirajo vse drža, letalske družbe. Hvala, gospod Fidanca. Hvala, predsedujoča. Gospod komisar, pravila za prevoz ročne prtljage, ki veljajo danes, so preveč eh, razdrobljena in eh, neusklejena. In v tem okviru, ki ga določajo nekatere letalske družbe, so ta pravila tudi pretirana in neutemeljena in omejujejo možnost nakupov potnikom, še zlasti znotraj samih letališč. Ta pravila omejujejo pravice potnikov in spodbujajo agresivne trgovske prakse se strani določenih družb in škodijo trgovini na drobno na letališčih, ki pa je eden glavnih virov prihodka za letališča, še zlasti za sekundarna letališča. In zato je bistvenega pomena, da se na evropski ravni in potem tudi na globalni ravni eh, znotraj dialoga z mednarodno eh, družbo za letalski, eh, civilni letalski prevoz določijo skupna pravila za prevoz prtljage tako kot tudi ročne pretljage potnikov. Potrebno je tudi zagotoviti, da bo cenovna politika bolj pravična in bolj jasna, zato da ne bodo eh, potniki utrpeli zlorabe in da bodo imeli na voljo dobre storitve. Ni dovolj ta informacija, kakršno ste nam dali vi v odgovor na ta problem, gospod komisar. Sam z vašim odgovorom nisem zadovoljen in zato vas pozivam, da bolj odločno nastopite pri reševanju tega problema. Hvala. Sedaj pa gospod Danelis, minuta. Gospa predsedujoča, gospod komisar, na let, področju letalskega prometa vidimo vedno znova nove spremembe, zaradi tega, ker vidimo nov režim, ki velja za ročno prtljago in tudi za pristojbine za uh, gorivo gre za to, da moramo zagotoviti enaka pravila za vse. Če tega ni, bo to negativno vplivalo na to področje, kot tudi državna pomoč. Tudi to vpliva negativno na konkurenčo. To je povzročilo zelo veliko zmede med našimi potniki, ne vedo natančno, kakšna so pravila, ki veljajo v določenem primeru. Sveda je letalska vozovnica zelo draga in potovanja z letali so bistven del našega življenja, zato potrebujemo enaka pravila, ne pa samo več informacij. Hvala. Eh, gospod Taylor, minuto imate. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje predsednika odbora Tran je res umestno in lahko si zamišljam, kakšne so frustracije za tem. Imeli smo tri ločena poročila, ki so omenjala težave zaradi ročne prtljage. Ta poročila so bila sprejeta leta 2012. Sam sem bil avtor prvega poročila ki je govorilo o delovanju in obstoječih pravilih eh, letalskih potnikov. In to poročilo je bilo sprejeto z veliko večino. Glede ročne prtlage pozivamo komisijo, da predlaga pravila, s katerimi bi lahko harmonizirali trgovsko prakso. Tako bi lahko zaščitili naše potnike pred prekomernimi omejitvami in da na letalo v kabino lahko odnesejo s seboj razumno količino ročne prtljage. Slišali smo grozne zgodbe, ki govorijo o tem, kako se ravna s potniki. Mislim, da ni dovolj tisto, kar predlaga komisija in želim, da se komisija odzove na ta tri poročila, ki zahtevajo ukrepe. Hvala. Grazie, onorevole Kosa. Hvala, gospod Kosa, minuto in pol. Kedves kolegák, egy nagyon fontos kérdésről van szó. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da gre za zelo pomembno vprašanje kajti vsak dan veliko potnikov naleti na težave zaradi omejitev pri ročni prtljagi in zaradi tega, ker letalske družbe podajo različne informacije glede dovoljene količine in dovoljenega števila kosov ročne prtljage. Za dodaten kos prtljage pa letalske družbe zahteva previsoke pristojbine. Zaradi tega so potniki v zelo slabem ponožujočem položaju in to situacijo moramo rešiti. Potrebujemo dobro rešitev, zato v Evropskem parlamentu smo veliko krat obravnavali to vprašanje in sam osebno menim, da potrebujemo listino za pravice potnikov, s katero bi lahko rešili vse te težave. Veliko krat smo slišali tudi profesionalne glasbenike o vprašanje ročnih torbic žensk, sam pa bi rad omenil invalide, kajti ti morajo seboj veliko krat vzeti zdravila, določeno opremo in pri teh osebah ne sme priti do nobene omitve, kajti gre za pravice naših evropskih državljanov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo govorniki v okviru postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Deset prijav imam in vsem bom dala besedo, ampak držite se prosim minute, ki jo imate na voljo. Prvi gospod Panki. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nekatere letalske družbe imajo pravilo enega kosa ročne prtljage na letalu. Zanima me, kakšna so pravila glede tega. Nimamo harmoniziranega področja v tem primeru. gre za primerjavo cen določenih letalskih družb in pa tudi za pravila, ki jih izvaja določene družbe. Zelo težko je primerjati prakse med letalskimi družbami, veliko krat pa prihaja tudi zelo visokih zahtevanih pristojbin za dodaten kos, kar seveda krati pravice potnikov. Treba je opozoriti na, tudi na to, da zaradi tega prihaja tudi do težav za trgovine na letališčih. Evropski parlament je že opozoril komisijo na to, da potrebujemo enaka pravila v Evropski uniji in skrajni čas je že za to. Hvala. Hvala, gospod Matula. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Evropski državljani, ki redno potujejo znotraj Evropske unije, so opazili, da nekatere letalske družbe izvajajo nepravično politiko glede ročne prtljage. Govorim o velikosti, o teži in tudi o predmetih, ki jih potniki smejo odnesti seboj na letalo. Seveda verjamem, zakaj to skrbi komisijo in seveda razumem, da obstaja omejitev prostora za ročno prtljago, vendar pa moramo sprejeti pravila na evropski ravni, zato da preprečimo določenim družbam, da sprejmejo nepravične pristojbine in da ne kratijo s tem pravic potnikov. Potrebujemo jasna pravila, kajti imamo določene primere, ko nekatere družbe dopustijo sedem kosov prtljage, zato potrebujemo enaka pravila in spoštovanje pravic potnikov. Hvala, gospod Lepfrid. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Rad bi omenil dva primera, na katere sem naletel pred kratkim. Ne bi rad omenil imena letalske družbe, vendar pa sem letel v zelo lepo mesto Wittenberg z letalsko družbo in tam je prišel do tega, da eh, je skupina potnikov prišla malce pozno, prišlo je do popolne zmede zaradi prtljage, vendar pa smo potem vse uredili. Kasneje sem šel na letalo druge letalske družbe in tam nam niso pustili e, več kot enega kosa, niti steklenice, ki sem ga, jo kupil na Eh, letališču. Potrebujemo enaka pravila, če nekatere družbe dopustijo več kot en kos, v redu, to o tem lahko govorimo, vendar pa moramo imeti enaka pravila za vse, ne glede na letališče, letalsko družbo, torej potrebujemo enaka pravila za vse v Evropski uniji, zato mora poskrbeti komisija. Hvala. Grazie, onorevole. Hvala lepa, gospa Senalova vážený pane komisaři kolegyně a kolegové najlepša hvala gospa predsedujoča gospod komisar gospe in gospodje pred kratkim smo opazili vedno večje omejitve letalskih družb kar seveda ovira in otežuje življenje naših potnikov in do tega ne prihaja samo zaradi pravil ročne pretljage, teže in velikosti. Gre predvsem zato, ker potnik izveza ta pravila samo takrat, ko se želi ukrcati na letalo, ko je že prepozno in lahko samo plača pristojbine zaradi preveč prtljage gre za skrite pristojbine, ki jih morajo plačati potniki v določenih trenutkih. Zato pozivam komisijo, da se osredotoči predvsem na transparentnost cen, zato da letalske družbe ne dobijo priložnosti, da zaračunajo takšne prekoračitve prvi. Buenos días, komisarjo, sabemos, porque así se. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Najlepša hvala, da ste prišli k nam, da govorimo o teh zlorabah letalskih družb in kratenju pravic potnikov. Želimo bolj pravične cene na našem trgu. Letalske družbe imajo previsoke cene in prihaja do situacij omejitev kosov ročne prtljage in zaradi tega dobimo največ pritožb naših državljanov in veliko krat teh ovir ne moremo premostiti. Zato potrebujemo uredbo glede jasnih in transparentnih informacij. Moramo sprejeti ukrepe, pravila na evropski ravni, zato da zajamčimo informacije in pa tudi transparentnost cen vozovnic. ukrepi morajo veljati tudi za ročno prtljage za predmete, ki jih lahko potnik nese seboj na letalo. Našim državljanom moramo zajamčiti pravice, varnost in odpraviti vse zlorabe, poskrbeti pa moramo tudi za jamstva naših potnikov. Hvala. Gospod Klinc. Er Najlepša hvala. Evropska unija govori o pravicah potrošnikov, konkurenčnosti varnosti in o transparentnih pravilah. Veliko krat govorimo o tem in to velja tudi danes. Vsi smo že osebno doživeli ravnanja letalskih družb glede pravil, kaj pomeni ročna prtljaga in koliko kosov lahko nesemo s seboj. Nizkocenovne družbe pa to počnejo tako, kot se jim zdi. Veliko krat eh, so morali potniki zapustiti letala zaradi tega, ker eh, niso eh, želeli zapustiti za seboj kosa prtljage, torbice ali plastične vrečke z nakupi na letališču. Potrebujemo enaka pravila, kajti s tem bi zagotovili tudi zaupanje naših državljanov, ki smo ga počasi izgubljali. Sedaj moramo izrabiti priložnost za to, da zagotovimo pravice našim potrošnikom, kajti to si tudi zaslužijo. Gospod Benjan. Um, Najlepša hvala. Pozdravljam to ustno vprašanje, zaradi tega, ker vidimo, kakšne smešne situacije se pojavljajo pri ukrcanju zaradi potnikov in zaradi konfliktnih situacij med potniki in med osebjem. Tudi sam sem že sodeloval pri tem, zato potrebujemo doslednost. Vidimo tudi, da je prišlo do večje trgovine. Uh, in prodaje na letališčih in seveda prihaja do problema zaradi prekomerne ročne prtljage. Seveda se strinjam s komisijo, da razlike prinesejo seboj več, več konkurence. To je seveda dobro, vendar pa potrebujemo določena pravila. In seveda minimalni zgornji limit in omejitev. Potrebe letalski družki vozijo na manjše razdalje, so seveda drugačne kot od tistih, ki letijo na daljše razdalje. Seveda potrebujemo pravila, vendar pa moramo biti pri tem tudi razumni. Hvala. Honorevole Mesner. Gospod Mesner. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Gospa predsedujoča, gospod komisar, v Evropi imamo svoboščino prostega gibanja ljudi in blaga to moramo zagotoviti in zato pa potrebujemo okvirna pravila. Sedaj v tem trenutku pa imamo netransparentnost pri pravilih. Sama sem doživela situacijo, ko sem letela z nizkocenovno družbo v Evropi. Imela sem manjšo torbo in ročno torbico in niso me pustili na letalo zaradi tega, ker sem imela dva kosa. Pred menoj je bila omarica, kamor sem lahko stlačila vse in to sem tudi pokazala, vendar pa se mi nekaj ne plačam ali naj grem. Šlo je za prav dramatično situacijo. Sama sem se zelo razburila zaradi tega, ker sama lahko spregovorim v odboru za transport. Imam pa državljane, ki ne vedo, kam naj se obrnijo. Zato potrebujemo res dobra in enaka pravila za vse. Honorevole Kadenbach. Gospa Kadenbach. Spoštovana predsedoča, gospod komisar. Danes smo doživeli že kar nekaj primerov, ki kaže na to, da potrebujemo enotna pravila. Prav tako pa moramo imeti pravila, ki bodo praktična. Nima smisla imeti zakonodajo, ki bo potem dovoljevala dodatne stroške skozi stranska vrata in bo to pomenilo tudi višjo ceno vozovnic. Prosim vas, pogovorite se z ljudmi, ne samo tisti, ki potujejo v poslovnem razredu, morda tudi tisti, ki potujejo za otroki v ekonomskem razredu in ki morda ne sedijo v vrstah, ki jih najprej napovajo, ki poskušajo potem vzeti na letalo več kosov predlage, pa potem imajo veliko težav. Torej, potrebujemo smiselna pravila, smiselna pravila so za me to, da že naprej vem, kaj lahko vzamem na letalo, ne pa da moram skrivati celo otroke, ker pač potujem eh, iz ene države v drugo. Vse te absurdnosti doživljamo vsak dan. To pravilo pa ne sme voditi do povišanja cen vozovnic. Hvala lepa. Honorevole Bilbao. Gospa Bilbao. Hvala, predsedujoča kar ši, ši, obsežen dogovor imamo glede teh omejitev, ki kršijo pravice letalskih potnikov na letalskih družbah, ki morajo upoštevati zakonodajo skupnosti in jim omejujejo možnosti nakupov. E, tukaj opažamo velike razlike in zato potrebujemo prenovo veljavnih predpisov. Ta postopek, ki smo ga začeli sedaj v parlamentu, bo trajal dolgo časa in lahko bi začeli drugače. Morali bi najprej okrepiti nadzor, morali bi eh, povišati sankcije za letalske družbe, če izvajajo eh, nezakonite ukrepe. In zato se sprašujem, gospod komisar, ali ste si zamislili neko posebno kampanjo, s katero bi ozavestili vse potnike o njihovih pravicah, letalnicah in o praksah na različnih letališčih in se strani različnih letalskih družb. Ali ste razmislili o tem, kako bi jih obvestili o, o vseh teh stvareh? E, in zato bi želela vedeti, ali bi bila komisija pripravljena zagnati to vrstno kampanjo. Hvala lepa. Gospa Tikau. Hvala lepa. V zadnjih desetih letih se je potniški promet na mednarodnih linijah iz regionalnih letališč eh, povečal za 84 odstotkov. Povečala se je tudi mreža regionalnih letališč. Uloga in pomen teh letališč se je izredno povečala v zadnjih desetih letih. In zato je potrebno omejiti te agresivne prakse in zlorabe se strani prevoznikov in letališč. Mislim, da bi morali vzpostaviti časovnico, znotraj katere bodo sprejeti vsi ukrepi eh, za to, da bodo potniki zaščiteni pred takšnimi pretiranimi ukrepi in da bodo imeli na voljo jasne predpise za ročno prtljago eh, za količino in ehm, vsebino ročne predlage. Ta vprašanja namreč ne bi smela vplivati na konkurenčnost med letalskimi družbami. Poleg tega pa bi bilo treba uskladiti tudi stroške in tarife za eh, prtljago, ki se zelo razlikujejo med letalskimi družbami. In za konec dajem besedo še gospodu komisarju. Gospod Deguht, izvolite. Hvala lepa, predsedoča. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, za to zelo zanimivo razpravo in zelo veliko prispevkov. Naj jasno povem, da je to nekaj, kar je zelo občutljivo vprašanje. Rad bi se vam zahvalil torej še enkrat za zanimanje, ki ste ga pokazali za to vprašanje in bi rad nadaljeval s pripravo politik, ki podpirajo interese potnikov, prav tako pa spodbujajo mehanizme za boljše izvajanje obstoječe zakonodaje, tudi kar se preglednosti tiče. Kot sem že dejal vodoma, bomo kmalo imeli revizijo zakonodaje o pravicah potnikov. To bo predstavil komisar Kalas v prvi polovici letošnjega leta verjetno bo to tista priložnost, ko bomo se lahko o vseh teh zadevah bolj podrobno pogovorili. O vseh točkah, o katerih ste govorili danes. Seveda pa je zelo pomembno in to smo tudi slišali, da bomo imeli več preglednosti, da bomo vedeli, zakaj gre, kajti sicer lahko pride do neprijetnih okoliščin gospod Kalas je želel danes osebno sodelovati pri tej razpravi, vendar pa so spremembe v zadnjem trenutku glede njegovega mm, dnevnega reda pre, to preprečile. Prepričan pa sem, da se bo vrnil, ko bo govora o zakonodaji o pravicah potnikov. Hvala lepa. Grazie, la... Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem končana. Sedaj pa imamo na dnevnem redu ustno vprašanje komisiji o uredbi o obveznem označevanju porekla določenih izdelkov uvoženih iz tretjih držav.